misije v delovnem programu komisije za leto 2016. Naj vas opozorim, da pri tej razpravi ne bo postopka pritegnite pozornost predsednika, tudi modrih kartonov ne bomo dopustili. Torej, gospe in gospodje, spoštovana prazna dvorana, besedo ima najprej podpredsednik komisije, gospod Timmermans. Večina našega programa za letošnje leto je vse prej kot e, naše običajno delo. Kdorkoli po Evropi je spremljal današnjo dopodansko razpravo, se bo strinjal, da stvari ne moremo početi po utečenem redu in zato e, se je komisija zavezala, da bo podala drzne in celite predloge, s katerimi bomo lahko premostili svoje izzive in s pomočjo katerih bomo izšli močnejši kot Evropa solidarnosti in blaginje. Deset prednostnih nalog predstavlja našo, eh, naše poslanstvo in tudi naše najpomembnejše naloge za prihodnje in te so še kar eh, v veljavi. Eh, rekli smo, da bomo počeli drugačne stvari in da bomo stvari počeli drugače. Osredotočamo se na velike stvari, opredelili smo svojo vizijo in konkretne ukrepe, ki so potrebni na različnih področjih. Naložbeni načrt, digitalni enotni trg, eh, energetska varnost, agenda za preseljevanje, eh, unija kapitalskih trgov, učinkovito obdavčenje podjetij, nove strategije in močnejša e, ekonomska unija. Jutri bomo govorili o enotnem trgu. Poleg tega pa bomo dopolnili tudi načrte za e, krožno gospodarstvo, preseljevanje delovne sile in boljše upravljanje zonanjih meja. Program dela, ki ga je danes sprejela komisija in 23 ključnih pobud v tem programu, se osredotoča na uresničevanje teh strategij. To predstavlja zelo pomemben dnevni red za naše prihodnje delo in veliko dela eh, čaka. Vse je tudi parlament. Prijeli ste kopijo programa eh, neposredno stiskarne, tako da ga verjetno še niste prebrali in zato naj izpostavim pet pomembnih eh, zadev, ki bi jih rad izpostavil eh, oziroma poudaril. Še naprej bomo dali prednost begunskim in vprašanjem in vprašanjem preseljevanja. Potrebujemo celovit odziv. Sprejeli smo nekaj neposrednih ukrepov in zelo sem hvaležen parlamentu in predsedniku parlamenta za hitro delovanje in za vodstveno vlogo, ki ste jo sprejeli. Zdaj predlagamo nove ukrepe za boljše upravljanje s preseljevanjem, predlagam revizijo dublinskega sistema in nov pristop k zakonovitemu preseljevanju. To bomo dopolnili s predlogi za okrepitev upravljanja meja, ki jih bomo predložili do konca leta in to vključuje Evropsko eh, obmejno in morsko stražo. Še naprej se moramo posvečati ustvarjanju delovnih mest in eh, priložnosti naložbeni sklad zdaj deluje in tudi po zaslugi parlamenta je začel delovati zelo hitro in že zagotavlja kakovostne naložbe, s katerimi bomo nadalje spodbudili evropsko gospodarstvo, vključuje pa tudi naložbe v raziskave. Zdaj želimo izboljšati naložbeno okolje in poglobiti notrni trg, tako da bomo imeli manj eh, ovir in boljše okolje za inovacije, zlasti ko gre za mala in srednje velika podjetja in e, start-upe. Še naprej bomo izvajali eh, strategijo za digitalni enotni trg, vključno z eh, vprašanjem vesolja. Evropska unija je vodilna v podnebnih pogovorjih in sledili bodo trije pomembni svežni v okviru energetske unije. Najprej je tu sveženo krožno gospodarstvo, s katerim želimo izboljšati učinkovitost rabe virov preko celotne verige. Poleg tega pa predvidevamo tudi nov pristop k zagotavljanju socialne in okoljske vzdržnosti Evropske unije ob upoštevanju revizije 2020 Eh, in eh, strategije 2020 in razvojnih ciljev tisočletja. Poleg tega želimo, da bi leto 2016 bilo leto eh, realnega socialnega napredka. Predložili bomo nove načrte za zagotavljanje kakovostnih delovnih mest lasti na digitalnem področju. Poleg tega bomo opredelili tudi zakonodajne in nezakonodajne ukrepe, s katerimi bomo izboljšali ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za starše. Nameravamo dodatno podpreti ženske, ki so zaposlene. Predlogi eh, z vidika mobilnosti delovne sile bodo pomagali ljudem, da bodo izkoristili prednosti prostega pretoka in se izognili socialnemu dumpingu. Prost pretok ljudi ne sme ogrožati socialne zaščite. V semestru v letu 2016 se bomo osredotočili na gospodarsko in fiskalno situacijo v evroobmočju kot celoti in pa na uh, učinkovitost oziroma uh, Eh, delovanje držav članic. Osredotočili se bomo na socialne pravice, s katerimi, eh, kjer želimo odpraviti vrzeli in uveljaviti določena merila, ki bodo temeljila na nacionalnih praksah, na najboljših praksah in seveda si želimo tu stvari predvsem izboljšati zlasti v evroobmočju. Komisija si bo prizadevala tudi za nadaljni napredek na področju pravičnega, učinkovitega obdavčevanja podjetij na podlagi načela, da podjetja plačujejo davke tam, kjer ustvarjajo dobiček. Predložili bomo vrsto ukrepov za večjo preglednost obdavčevanja podjetij in za preprečevanje izogibanja davkom. Predložili pa bomo tudi akcijski načrt za bolj učinkovit režim pobiranja DDV teh pet točk sem želel danes izpostaviti, ker ne, žel, ne moram našteti vsega, kar je vsebovano v našem programu. Komisija pa bo še naprej seveda izvajala tudi varnostno agendo ki vključuje boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, nadaljevala bo z naložbeno strategijo in tudi z ukrepi za bolj odporno in uh, učinkovito monetarno unijo. Uh, Ključno je seveda, da spričo teh izzivov izkoriščamo vse, kar imamo. In eh, mestna ocena večletnega finančnega okvira se bo osredotočila na to, kako bolj eh, se osredotočiti na prednostne naloge pri financiranju. Eh, in tu imamo v mislih seveda eh, begunsko krizo in eh, osredotočili se bomo na to, kako doseči boljše rezultate. Eh, izzivi, kot so priseljevanje, energetika, podnebne spremembe, vse to terja učinkovito zunanjo razsežnost, eh, ki nam bo pomagala tudi pri doseganju notranjih ciljev. Danes nikakor ni več mogoče razlikovati med zunanjimi in notranjimi vidiki. Tu želim izpostaviti razvojne cilje eh, tisočletja oziroma cilje na področju vzdržnosti. Tu razlikovanja med notranjimi in zunanjimi ni več. Komisija se bo ukvarjala tudi z varnostno politiko in tudi tu so notranji in zunanje vidiki zelo povezani. Še dve točki za zaključek. Komisija je rekla, da bo stvari počela drugače. Vsi ukrepi, ki jih predlagamo, imajo podlago tudi v novih načrtih za boljšo zakonodajo. Zavezani smo, da ko Evropa sprejema zakone, to stori na način, da e, doseže konkretne rezultate na terenu samem e, med ljudmi. E, načrtujemo tudi preverjanje ključnih področji obstoječe zakonodaje, naprimer e, usklejevanje zasebnega in poklicnega življenja in tu želimo Eh, doseči ambiciozne politične cilje. Omaknili bomo tudi nekatere pobude, ki so že zastarele ali pa nimajo možnosti, da bi bile sprijete. Seznam je seveda predvsej krajši kot lani, ko je prišlo do nekakšne politične prelomnice. In eh, umaknili bomo predloge, pa vedno seveda šele potem, ko nam boste tudi vi podali svoje mnenje. Poleg tega naj povdarim, da delovni program ne more biti učinkovit brez ustrezne odgovornosti so zakonodajalcev. Trije so potrebni za ta tango. Uh, naš program dela odraža našo zakonodajno pobudo in seveda smo odgovorni za svoje odločitve. Da pa bo Evropska unija lahko močna, mora pokazati, da so vse institucije pripravljene skupaj določati evropsko agendo in da smo pripravljeni delati skupaj in učinkovito, da dosežemo svoje cilje. Pri pripravi programa dela smo upoštevali stališče, ki ste jih izrazili tudi v svoji resoluciji in mislim, da eh, se, smo si tu zelo blizu, kar zadeva naše načrte in želje. Uh, S naše skupne delovne metode za letošnji dialog so bile bistveno boljše eh, zlasti z novim formatom razprav in zelo sem hvaležen za vse prispevke, ki smo jih dobili strani odborov, njihovih predsedujočih, pa tudi strani skupine njihovih vodij. Hvala vodjem skupin za vlogo, ki so jo igrali, hvala predsedniku Šulcu, da je zadevo zdaj tako resno in da nam je pomagal bolje organizirati naše delo. Rad pa bi se zahvalil tudi predsedniku Busku ki je enako eh, storil v svojem delu. Upam, da bomo čim prej dosegli dogovor glede odprtih predlogov in da bomo delali čim bolj učinkovito in čim hitreje. Veselim se seveda sodelovanja z vami tudi v letu 2016 in zelo me veseli, da smo uspeli izboljšati svoje delovne metode in upam, da boste obe naši instituciji s tem zadovoljni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Timmermans. Zdaj pa za ELS, gospod Cajr. Eh, Najlepša hvala. Hvala. V mesečnih pogajanjih smo se septembra zedinili eh, med več eh, stranmi, ki so prisotne v tej dvorani in mislim, da smo s tem dosegli zelo dobro podlago za program dela komisije morda eh, zato, ker se strinjamo, ni toliko zanimanja za to vprašanje in eh, ni veliko poslušalcev. Morda, če bi zavrnili predloge komisije, bi bila zadeva bolj razburljiva, ampak vendarle zelo pomembno je, da parlament in komisija tesno sodelujeta, kajti naš parlament je bil izvoljen tudi na podlagi eh, sporočila, da moramo način dela evropskih institucij spremeniti, da moramo biti bolj učinkoviti. Imam seznam področji, na katerih na katerih Evropska ljudska stranka podpira delo komisije. Zlasti gre tu za metodologijo. Podpiramo osredotočanje, osredotočanje na deset prednostnih nalog Junkerjevega načrta. Poleg tega, kar zadeva metodologijo, menimo, da moramo upoštevati subsidijarnost in eh, sorazmernost. V preteklosti smo poznali zelo dolge programe dela komisije, ki pa niso bili uresničiti, tako da je izvajanje, zmanjševanje birokratskih bremen, ocene učinka in preverjanje vse zakonodaje eh, zelo pomembno eh, delo, ki ga je potrebno opravljati v vse čas. Še vedno v kontekstu metodologije pozivamo komisijo naj eh, uskladi uh, zakonodajo glede izvedbenih in delegiranih aktov. Uh, to je zame zelo pomembno, ampak ne samo zame, gre za bistveno širše vprašanje. Uh, Eh, tudi toliko let po Lizbonski pogodbi tega še vedno nismo razrešili. Komisija se mora osredotočiti na izvajanje obstoječe zakonodaje in na poenostavitve, naprimer na področju skupne kmetijske ali kohezijske politike. Dve prednostni nalogi sta na tem področju, ki sta po mnenju Evropske ljudske stranke zelo pomembni. Uh, Eh, prožnost in mobilnost delovne sile, to je potrebno izboljšati, pa tudi zaposlovanje mladih. Eh, ohraniti moramo eh, znanje v Evropi in razvijati inovacije. Dokončanje notrnjega trga je tudi seveda pomembna prioriteta, zlasti ko gre za energetiko in digitalno področje. Konkurenčnost evropske industrije, eh, še posebej MSP-jev, ostaja na vrhu dnevnega reda, kajti le na ta način bomo lahko ustvarjali in ohranjali delovna mesta v Evropi. Vsi pa se seveda najbolj ukvarjamo z eh, begunsko krizo. Eh, Evropska ljudska stranka podpira načrte za okrepitev zunanje meje, Eh, kajti ključno je, da zagotavljamo varnost naših državljanov in to mora biti naša prva prednostna naloga. Predvsej oklevanja je na tem področju, vendar pa parlament je tu že pokazal, da je pripravljen hitro in učinkovito delovati na tem področju. Skratka, eh, podpra, podpiramo predlog komisije za program dela za leto 2016. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu socialistov in demokratov gospa Rodriguez. Najlepša hvala. Gospod podpredsednik, res je, da ni trenutek, da bi eh, opravljali rutinsko delo. Po našem mnenju je deset prednostnih nalog še vedno relevantnih, vendar jih je potrebno eh, nekako opredeliti na drugačen način. Glavni in osrednji izziv v tem trenutku je, da rešujemo begunsko krizo, da preprečimo humanitarno katastrofo, Eh, in to na tak način, da bomo lahko zavarovali oziroma zaščitili tudi šengensko območje. In vemo, da to terja dejanski azilni sistem v Evropi, da to terja dejanske, eh, dejansko politiko meja in dejansko politiko preseljevanja. Zato podpiramo komisijo pri razvoju novih instrumentov na tem področju. Istočasno pa moramo Evropo spremeniti v dejansko območje blaginje. In letošnje leto je pravo eh, obdobje, pravo leto, da sedanja komisija posodobi strategijo 2020. Tu ne gre samo za energetski prehod, tu gre za krožno gospodarstvo in boljše upravljanje z našimi viri. Ne gre zgolj za raziskave in razvoj, gre za zagotavljanje digitalnih storitev in inovacij. Eh, tudi z namenom, da bi ustvarjali kakovostna delovna mesta in kar najbolje moramo izkoristiti naložbeni načrt in eh, revizijo proračunskih eh, orodij za to, da bomo čim bolje uresničevali to strategijo. Poleg tega pa nas skrbi nekaj, kar se zdaj dogaja v Evropi in sicer je to nekakšna tekma na vzdolj. Obstaja tveganje tekme na vzdolj, države med seboj eh, tekmujejo v zniževanju svojih socialnih standardov. Zato je zdaj pravi trenutek, da ustvarimo močan stebr socialnih pravic. Zdaj je pravi trenutek za svežen na področju mobilnosti, je pa to tudi pravi trenutek, da se lotimo izogibanja davkov na tak način, da eh, se bodo davki plačevali tam, kjer se ustvari dobiček. Prepričani smo, da so to glavne prednostne naloge na najvišji ravni in načrti eh, o dokončanju gospodarske in monetarne unije morajo zasledovati eh, osrednji cilj, ki mora biti eh, konvergenca na vzgor. Torej, gospod podpredsednik, če želite zagotoviti nekakšen kolektivni pomik na vzgor, moramo, morate dokončati bančno unijo in eh, nadgraditi fiskalne zmogljivosti evroobmočja. Ampak vse te e, načrte kujemo za manj, če ne bomo tega pospremili tudi z bolj ambicioznim zonanjem delovanjem. Ja, strinjamo se, potrebujemo globalno strategijo, posodobljeno globalno strategijo in prvi preizkus tega je, da bo Evropa vodila naslednjo pariško konferenco. In Evropa bi morala biti tudi vodilna pri eh, uresničevanju ciljev glede trajnostnega razvoja. In eh, ne morem dovolj povdariti, kako pomembno je dejansko partnerstvo z Afriko kot našim, sos, našo sosedno celino. Taka so torej naše pričakovanja glede prihajajočega leta. Eh, Naš parlament je bil zelo dejaven, oblikoval je svojo resolucijo in lahko računate na to, da bomo tudi v prihodnje aktivni in da bomo zahtevali pomike v pravo smer. Najlepša hvala, gospa Rodriguez, zdaj pa za IKR, e gospa Ford. Hvala lepa. Osredotočiti se moramo na gospodarstvo, na podporo inovacijam v, na notrnjem trgu in v tradicionalnih sektorjih in na digitalnem področju. In marsikaj je tu delo na programu, kar lahko podprem. Vsaka pobuda Evropske unije mora prestati test, ali bo eh, omogočila laže ali te, otežila življenje podjetjem. Zmanjšujemo zakonodajo, zagotavljate, da zakonodaja deluje. Eh, odpravili ste eh, kar nekaj birokracije, kar nekaj predlogov ste eh, umaknili iz postopkov in hvala, da ste nam prisluhnili. Naša resolucija pa je pozvala k poglobeni politični uniji z enotnimi standardi na področju zdravstvenega varstva, socialne zaščite in zakonodaje. Ampak sem se ne strinjam, to je bolje prepustiti nacionalnim vladam in vem, da številni kolegi v tem parlamentu menijo tako kot jaz. Enotni trg naj bi omogočil gospodarske priložnosti, ki bodo odprle eh, delovna mesta in omogočile rast. Pravite, da zdaj ni trenutek za rutinsko delo. Ne pustimo se levici zavesti v predloge, ki bi lahko Evropo peljali v. Eh, slepo ulico. Res ni trenutek za rutinsko delo. Najlepša hvala. Zdaj pa za skupino Alde, gospa Infeld. Okay. Hvala, predsednik. Mislim, da ne gre za um, stare zgodbe, kajti podpredsednik komisije je dosegel nekaj zelo revolucionarnega in sicer delovni program je bil dejansko zaupen vse do danes. Tako da <laughs> to je pa res pravi dosežek in čestitamo za to. Nisem imela za dosti časa, da to podrobno preberem, ampak nakratko sem preletela ta program in opazila sem veliko pozitivnih. Uh, plati in to bomo podprli, naprimer migracije in pa asil ter pa uh, predlogi za mejne uh, stražarje, smo policiste ter pa um, modra karta, revizija te karte, potem naprej uh, predlog glede ravnotežja med um, um, delom in pa družinski potreb, um, nov žargon za materinski dopust, potem naprej um, evro kot valuta in tako dalje in tako dalje. Gotovo boste veliko um, še dodatnih stvari naredili takšnih, da jih bomo podprli. Nekaj stvari pa tudi vendarle manjka in nekaj je tudi vprašajal. Naprimer, nekaj, kar smo tudi v parlamentu zahtevali, je tole, govorili smo o boju proti terorizmu in proti varnosti in več let smo že dejali, da potrebujemo zelo podrobno poglobljeno oceno ukrepov, ki trenutno že potekajo in kakšno učinkovitost teh ukrepov. To mislim, da je del te boljše zakonodaje. Potem naprej ne vem, če je to v programu, ampak eh, sklic na to, da se um, sprosti um, ta um, uredba glede preglednosti in pa boj proti diskriminaciji. Potem naprej, kot smo že večkrat v parlamentu dejali, mehanizem za izvrševanje eh, vladavine prava ter pa demokratične vladavine. In potem še nekaj na tem seznamu, digitalna agenda. Tukaj pozdravljam eh, vaše besede, ampak eh, ne vem, kako le potem tolmačim besede gospoda Ettingerja, ki je dejal, namesto da bi ustvarili. Um, spletno mreže, ki bo odprto, bo v bistvu potem po evropskem cloudu, po oblaku in pa po internetu postavili prepreke. Upam, da se ne strijate z njim in njihovimi besedami, gospod podpredsednik. Pa še nekaj, tukaj govorimo o političnih temah, ampak boljša zakonodaja, po mojem mnenju, um, ni uh, povezana samo z rezultati, ampak tudi z postopkom. In tukaj bi lahko komisija storila marsikaj več. Prej sem že omenila preglednost. Tukaj res. Uh, potrebujemo uh, preskoke naprej, kajti še vedno očitno smo v času, um, ko se diplomati in pa civilni službenci srečujejo za zaprtimi vrati. Potem naprej izvrševanje uh, Dieselgate in pa Safe Harbor. Uh, potem naprej kakovost zakonodaje, tudi to je treba pogledati in pa tudi nas moramo pogledati bolj kritično. Res me že otruja, ko vidimo, uh, da sprejema zakonodajo, ki je nesmiselna in bo potem na koncu postala proti Evropsko sodišče um, zaradi pravnih vrzeli, prej ali slej. Torej, marsike bi lahko rekli še glede postopka, ampak kot prvo, želim večji podarek na postopku, to je bistvo, kajti končni rezultati, no gledajte, to je potem stvar politične izbire, političnih preferenc, ni objektivnih kriterijev za to, ampak postopek, to je pa tisto, kar je najbolj bistveno in tukaj bi lahko vsi naredili več. Hvala. Najlepša hvala, gospa Enfeld. Za Združeno levico ima besedo gospa Mihls. Gospod predsednik, predsednik komisije Juncker je danes do povdne eh, parlamentu izrekel pomiljujoče besede o eh, politiki do beguncev ampak kakšne so posledice tega, da se držimo eh, zelo omejene ideologije konkurenčnosti, da imamo neko vprašljivo razsežnost eh, naložb eh, povezanih z Junkerjevimi načrti. Ne, socialne neenakosti so pogosto gnojilo pravzaprav za zavračanje evropskosti in tudi za rasizem dobri načrti za zaposlovanje za kohezijsko politiko za zaščito potrošnikov za varstvo podatkov eh, vse to so stvari ki jih v svojem programu zgolj nekoliko popravljate kajti brez eh, dobrih temeljnih stebrov, tudi najboljše ideje niso nič vredne in s tem ne bomo zaščitili evropskih vrednot, ampak bodo te ostale samo eh, lepe krilatice v nedeljskih govorih. Torej, vse, kar ste storili, po našem mnenju, eh, ne prinaša skoraj nobene koristi. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Lambert za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod podpredsednik. Leta 2014 in sploh 2015 smo opazili to, da komisija uh, sploh uh, v zvezi z um, temi imigranskimi izzivi, um, je um, delovala zelo urgentno in z ambicijami. Uh, seveda, nikoli ne moramo storiti vsega, ampak mislim, da ste imeli oči na žoki in bili ste zelo bojiti in ste naredili tisto, kar je bilo treba. Torej, to pri imigrantih, ampak uh, to bi lahko storili tudi pri drugih stvarih, ki najbolj skrbijo evropske državljane. Um, sedaj sem seveda poslušal vaš uh, katalog teh uh, predlogov za prihodnost. Uh, In gostota teh je približno takšna kot gostota članov teh dvorani. Ampak najprej bi prešel na socialni dumping. Leta 2014 imeli kampanjo in vsi ste videli, tudi mi smo videli, kako zelo uh, ključna je ta tema za evropejce. Komisija je potem konec 2014 začela delovati, recimo jeseni 2014, sedaj eno leto potem, pa smo tukaj in nič nismo videli do sedaj. Nič. Uh, v bistvu pa ne moram niti reči nič, kajti posebna priporočila za države po semestrih eh, gredo še vedno v smer večje eh, fleksibilnosti trga dela, manj kolektivnih pogajanj, kar pomeni v bistvu, da je socialni dumping še toliko hujši za države članice in med državami. Torej, niste tega zaustavili, v bistvu je stvar še hujša. Um, še v napačno smer gremo. Sedaj, potem imeli smo LuxLeaks, torej fiskalni. Um, Eh, fiskalne zadeve. Gledajte, sedaj smo dobili samo majhne spremembe te fiskalne um, avtomatične spremenjave, ampak to je vse. Vse ostalo pa nekje v prihodnosti. Torej, naj vam verjamemo, ja, to bo nekako prišlo uh, v prihodnosti, ampak kdaj? Glejte, uh, tukaj pa ni nobene urgentnosti, nobenih ambicij. Uh, socialni dumping, ter pa fiskalni dumping, ter pa okoljski dumping, um, to, kar tukaj želite storiti s TTIP-om, torej s prostorovinskim sporozumom, pa s boljšo zakonodajo, um, to v bistvu gre v um, napačno smer. Potem um, evromoče, veste, svet to blokira, ampak kaj sploh v bistvu pričakujete? Uh, kdaj um, boste v bistvu um, dali predloge, ki bodo postali predogovornost parlament in svet. Naprimer, ali gre za um, scheme za jamstvo ali za proračun, vedno imate vi pravico do pobude kot komisija. To morate tudi izkoristiti. Potem pa še Volkswagen. Gledajte, tukaj tudi pričakujemo več. To je um, zdravstveni škandal, okoljevarstveni, potem zakonodaja, trg škandal povsod. Vi ste pristojni za vse to. Komisarka Binkovska pravi, ja, gledajte, država članica nam pač opravlja svoje dele, mi bomo tu, tu opasovali, v bistvu ne morete računati na nas, da bomo sprejeli pobude. Pa kaj se sploh dogaja? Um, Avtomobilska industrija je pravi tabu, očitno. In v Nemčiji je najmočnejša ta industrija in glede na to se jih ne bomo dotaknili. Glede, res prosim vas, uh, ni nobene urgentnosti pri tem, ni nobenih ambicij pri tem. Torej, čez eno leto, prosim, res dokažite, da ste sprejeli neke urgentne ukrepe s, s tem v zvezi. Hvala. Najlepša hvala za skupino EDD. Ima besedo gospod Boreli. <clears throat> Hvala, predsednik. Danes se je torej komisija odločila, da bo predstavila ta program za 2016. In dejali ste, da se boste drugače lotili pristopa do um, Evrope. Sveda um, potrebujemo nekonvencionalne ukrepe glede na trenutno situacijo. Če se pogledamo praktično naravo um, tega delovnega programa 2016, vidimo to, da se treba naučiti lekcij uh, iz preteklosti 2015, Grče, naprimer, že takšna lekcija. Moramo se izogniti dinamikam, ki so pripeljale evroobmočje, oziroma Euro, Evropsko unijo, v vedno večjo revščino. Tukaj pričakujemo, da bo komisija sprejela zakonodajne ukrepe. Potem eh, kriza v Libiji in pa v Siriji, eh, vse to je pokazalo, da moramo bolj nujno ukrepati v takšni nujni situaciji. Prav tako potrebujemo ukrepe za obladovanje kriz, naprimer Volkswagen je že takšen primer. Večje eh, skupine, večja podjetja treba bolj nadzorovati in ta nadzor tukaj očitno ni deloval. Um, kaj, če bi, naprimer, imeli takšne golofije pri farmacijskih eh, proizvodih? Moramo to preprečiti tudi z zakonodajnimi ukrepi. Potem pa še nekaj um, za 2016. Uh, eh, prosto trgovinski sporozum z ZDA, trgovina z Kitajsko in pa um, še nekateri drugi ukrepi. Mislimo, da se moramo kot prvo sotočiti na najpomembnejše prosto trgovinske sporozume, ki imajo največji učinek uh, v preteklosti. Uh, um, v bistvu je bil uh, eh, Brusel preveč uh, kratkoročen pri takšnih analizah. Tudi pri Kitajski, na primer, nismo bili zadosti danosežne. Nekatere države so pripravile ocene učinka uh, glede na ekonomske potrebe in komisija mora potem v bistvu ugotoviti, kakšne so te ocene učinka in kaj to dejansko pomeni. In potem v bistvu morate ugotoviti, kaj bo najbolj vplivalo na trg v praksi. Ampak načela pa morajo tudi prevladovati. Naprimer, ena država uh, se lahko znajde v viharju in to je potem slabo za celotno Evropsko unijo. Pa še nekaj za konec, uh, še eno dejstvo, ki kaže, kakšna je trenutna situacija v Evropi. Eurostat pravi, da um, četrtina državljanov v Evropi živi pod pragom revščine na nek način. In torej mi smo za mikro um, posojila in pa za um, več prihodkov za državljane, to spodbuja gospodarski razvoj, pa tudi signal je to, da je Evropa še vedno zavezana solidarnosti in pa drugim temeljnim vrednotam. Prav zato je pomembno, da se komisija na takšne prioritete usvetoči leta 2016, potem pa še model za boljšo zakonodajo, tako se lahko soočimo z izzivi, ki uh, vključujo tudi lokalne in regionalne ravni. Tako bi lahko naprimer prišli do uh, boljše geografske raznolikosti v naših poslovnih modelih in uh, analizah prav tako treba decentralizirati uh, spremljanje odločitev v javnosti in mor, bolj se moramo osredotočiti na makroregije Evropske unije. Hvala. Salvini. Najlepša hvala za skupino ENF, dobi besedo gospod Salvini. Grazie, prezidente. Ma, uh... Hvala, predsednik. Ti prazni sedeži v dvorani kažejo, da očitno živimo na nekem drugem planetu. Veliko pogovorov smo imeli, ampak samo devet držav članic je sprejelo to, da bomo imeli spremne centre za 700 migrantov. Druge so to zavrnile. Turčija um, ni bila nikoli ne bo postala članica Evropske unije, ni bila evropska. Tudi tega ne smemo pozabiti tukaj v bistvu um, izrabljamo nekatere dogovore za to, da um, kršimo pravice državljanov. Parlament ne počne ni česar, s tem v zvezi uh, tudi islamske države očitno ne bomo izkoreninili in um, oni so vzrok za takšne krize. Prav tako je stvar še v tem, da ogromno ljudi trpi v Italiji, potem je tukaj še Ukrajina in vse skupaj velika sramota. Sedaj Evropa poziva Italijo in pa druge države, da um, na Italijani um, žrtvujo svoje prihodke in pa pokojnine zato, da naj bi podpirali te migranske valove v naši državi. Mislim, da se tudi prodajamo kitajski uh, posredno in to bo na koncu pomenilo še več brezposelnih v Evropi tukaj je govora o škodi 60 eh, milijard eh, za Italijo in pa druge države. Prav tako ima tukaj še 35 uh, eh, milijonov ton um, olčnega olja iz Tunizije, potem ogromno uh, drugih proizvodov iz Vietnama in tukaj ni nobenih kontrol na takšne proizvodi. Ko ljudje potem gredo na volišča, se odločijo in so se že odločili, naprimer na polskem, uh, pa tudi v Združenem kraljestvu mislim, da bo šlo, bodo šli v to um, smer. Torej, uh, tudi v Italiji mislim, da bo šlo to v podobno smer in če bo šli v to smer, bo to bolje za vse, po našem mnenju. Najlepša hvala, gospa Morvaj, za minuto in pol. Eh, Franz Timmermans urtol. Hvala, gospod Franz Timmermans, podpredsednik Evropske komisije. Imam naslednje vprašanje za vas. Ali se strinjate? ko rečem, da to, kar se tukaj sedaj dogaja v zvezi z delovnim programom Komisije za 2016 uh, eh, in ko poslušamo te razprave v parlamentu, kjer je tukaj samo 20 poslancev v dvorani, ali to pomeni. Uh, torej za EU politiko enako kot um, ko se pogovarjajo v nacionalnih parlamentih o vladnih programih, torej ali lahko potekamo to sporednico med vladnimi programi in pa programi komisije. Kako lahko razložimo to, da ta ljubljeni voditelj, gospod Juncker in pa njegova komisija, ter pa kvazi vladni program, ki je relevanten za 500 milijonov evropskih državljanov, torej takšen vladni program imamo tukaj, o tem poslušamo in to smo dobili 15 minut pred razpravo, pred razpravo uh, z izvoljenimi predstavniki ljudstva. To smo dobili po e-pošti par minut pred uh, razpravo ob treh. Torej, bi lahko razložili ta postopek, prosim, uh, torej 500 milijonov državljanov. Kako si predstavljate to? Kako naj tako delamo? Ali mislite, da ni to poniževalno? Um, Torej, vas in pa gospoda Šulca nekaj sprašujem, ehm, torej vi ste predsednik Evropskega parlamenta, gospod Šulc, eh, tudi vi bi morali imeti mnenje s tem v zvezi. Torej, morali bi govoriti o migranski krizi, to je uh, samo eno poglavje um, v širši sliki. Gotovo ste samo napisali par stvari, kaj ne država članice storijo pri tem, kako vladovati to, uh, ta nov tok migrantov. Mi, mačari, menimo, da imamo kot narod pravico odločati o tem, kaj lahko storimo proti migrantom oziroma v zvezi z migransko krizo. Kajti nismo še opustili svoje suverenosti glede uh, tega vprašanja. To je sedaj uh, nov pojav, migracija je nov pojav in Evropska unija lahko sprejema zakonske ukrepe samo na področjih, kjer uh, je bilo to jasno opredeljeno po pogodbi. In migracija ni takšna politika. Migracije uh, EU ne bi smela obladovati. Hvala. Fantastično. Hvala lepa. Rešen. Besedo dobi gospod Timmermans. Najlepša hvala, gospod predsednik. Old, uh, torej, najboljša novica je to, da je gospa Morvaj imenovala uh, gospoda Junkerja ljubljeni voditelj. Uh, bom to po povedal v komisiji. Uh, Pa še nekaj bi rad kratko razložil. To je samo predstavitev uh, eh, deloga programa komisije. Nič več, nič manj. Samo predstavitev. Še veliko možnosti bo v prihodnosti, da govorimo o vseh posamečnih elementih tega programa komisije. In računam na parlament, da ne podajate izjav o nečem drugem ali pa da ne dajete kakšnih visoko letečih izjav o marsičem. Ampak ne, prosim, pogledamo samo to. To kaj je ta predlog komisije. Tukaj smo prišli zato, da izpeljemo določene sklepe, ampak to je samo predstavitev. To mislim, da je zelo pomembno. Ta komisija, mislim, da jemlje parlament eh, bolj resno, kot pa nekateri poslanci iz parlamenta jemljo komisijo. Um, torej nekateri na posamečnih stolih tukaj v, v robu dvorane. Komisija bo vedno sodelovala z parlamentom in vedno bomo poskušali usklevati naše prioritete. Uh, in vedno bomo poskušali spremljati skupne odločitve, ki jih gotovo potrebujemo. Prej sem ravno prav poročilo Betosman fundacije, naj citiram, kaj tam piše danes v Evropi. 26 milijonov um, otrok oziroma mladih um, je ogrošenih zaradi revščine in socialne izključenosti. Na to bi se morali sredočiti pri svojem delu. To moramo početi tukaj, skoliko je tmi ukrepi. Ali veste, kako visoka je brezposelnost, sploh pri mladih, naprimer v veliko držav članicah je to hud problem. Zato želimo strukturne reforme in zato imamo eh, FC in zato želimo nove možnosti za uh, enotni digitalni trg eh, v Evropske unije. Zato moramo poskrbeti za to, da ljudje uh, svobode gibanja ne bodo več gledali kot grožno za svoje socialne položaje, ampak kot priložnost za nove stvari, za novo kariero naprimer. In zato uh, Prav zato potrebujemo takšne predloge na misi, ki bodo vodili v boljšo socialno zaščito za evropske državljane. Vse, dokler sveda je Evropska unija pristojna za posamečno področje. In ja, vedno imamo elemente, ki lahko smo več, zato smo tukaj, da vas poslušamo, da bomo počeli nekaj boljše. Ampak glede še nekaj postopka. Eh, glede postopka. Eh, sedaj se intenzivno pogovarjamo z vašo institucijo in pa z svetom, torej Evropski parlament uh, eh, Giferhofst, da predstavlja parlament. Uh, in poskušamo poskrbeti za to, da bomo bolje um, spremljali zakonodajo. In upam, da bomo tri institucije dosegli dogovor. In tako bomo jasno pokazali, da smo razumeli to sporočilo voljivcev, državljanov, da moramo storiti več in tudi bolje, bolje pripravljati zakonodajo, tako da ne bo veliko napak, tako da, um, kot pravite gospa um, Infeld, uh, da ne bomo spremljali odločitev in vedeli, da te odločitve v bistvu um, ne bodo v redu te odločitve so kompromis um, in z tega vdika so dobre, ampak potem v praksi pa bo to slabo, ker državljani ne bodo na boljšem in podjetja ne bodo na boljšem in sodišče bo to moralo popraviti. Torej, to moramo uh, popraviti. Zato potrebujemo ustrezne ocene učinka, uh, še preden se sploh sprejme odločitev, tako da uh, ne bodo podjetja izpostavljena večji birokraciji. Želimo manj birokracije, ne pravno obratno. In to je torej stališče uh, Evropske komisije. In jasno je, da potrebujemo konkretne ukrepe. To je eden izmed tretjih trenutkov v naši zgodovini, ko je sam projekt pod vprašanjem, sama eksistenca tega projekta je pod vprašanjem. Tukaj imamo vse skupaj, um, finančno, gospodarsko krizo, potem begunsko krizo, mednarodne grožnje, podnebne, sprem okoljske spremembe trajnost, vse skupaj, popolni vihar in to v bistvu postala pod eh, vprašanje samo preševetje evropskih državljanov. Eh, in evropski projekt mora biti odgovor na to. Ta program je del širšega odgovora, širše slike, ki jo potrebujemo tukaj. Ampak brez tega delovnega programa komisije um, ne bo šlo. Mislim, da uh, bo naše delovanje s tem programom predvsej bolje. Bolje bomo vsi skupaj sodelovali kot institucije. In še enkrat naj ponovim, komisija bo sodelovala z Evropskim parlamentom, tako da dosežemo čim boljše rezultate za Evropske uh, državljane. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Timmermans. Razprava je s tem zaključena.